Bene, colleghi, se siete d'accordo iniziamo. Dobro, colleghi, ci se strinjate, bomo kar začeli. Dobar dan vsem. Pozdravljam predsednico odbora za proračunski nadzor, gospo Inge Gresle. Dobrodošli. V imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja In v imenu predsednika našega odbora, ki ga danes eh, zastopam, bi rad pozdravil vse goste na današnji predstavitvi, pa tudi predstavnike Evropske komisije. Z to predstavitvijo bomo pogrubili naše razumevanje programa LIDER. Ocenili bomo, kako je ta program deloval v preteklosti in si ogledali dodano vrednost programa. Poleg predstavnikov evropskih inštitucij in pa vlad so danes z nami tudi izvedenci, ki so zbrali izkušnje na terenu z programom oziroma z projekti v okviru programa LEADER. Upam, da ne bomo razpravljali samo o izkušnjah iz preteklosti, ampak da bomo ta dialog izkoristili tudi zato, da razmislimo o tem, kako bi lahko program LEADER v prihodnosti izboljšali še prav posebej v naslednjem večletnem proračunskem okviru, ki je trenutno predmet razprave. Naša predstavitev bo razdeljena na pet delov. Najprej bo na vrsti prvi panel, v okviru katerega bodo spregovorili trije izvedenci, ki bodo predstavili institucionalno in pa vladno perspektivo programa LIDER. V okviru drugega panela bo predstavljeno stališče deležnikov. In v okviru vsakega panela bomo imeli krok vprašanj in odgovorov, potem pa bo sledil zaključek. Iz časovnih razlogov nobena predstavitev ne sme presegati 10 minut. Prosim vas, da se vsi držite tega časa za govor. Dobro, tako bomo začeli kar s prvim delom. Gre za institucionalno in pa vladno perspektivo. Ta prvi del predstavitve. No, ampak preden dam besedo izvedencem v okviru te prve predstavitve, bi rad dal besedo tudi so predsedujoči. Izvolite. Ja, najlepša hvala. In dobrodošlice izrekam tudi eh, članom odbora za kmetijstvo. To predstavitev smo že nekaj časa načrtovali in veseli me, da smo jo sedaj lahko skupaj organizirali. Uvodoma želim povedati, da je program LIDER zelo pomemben program, eh, kaj ti eh, zajema celotno Evropo. To je tudi zelo priljubljen program, kaj ti deluje drugače kot drugi programi. Gre za pristop od spodaj na vzgor ta program pa eh, seboj prinaša tudi določene pasti. Veliko skupin, eh, veliko skupnosti sodeluje pri izvajanju tega programa. Programa ne izvajajo vlade, regionalni politiki in tako naprej. Ampak gre za povsem običajne ljudi, ki na ta način določajo, kaj se bo zgodilo v njihovi regiji. To je zelo pomemben program in zato mislim, da je pomembno, da dobro deluje. In na terenu vidimo, da ni ravno lahko spoštovati evropskih pravil, potem pa še regionalnih in nacionalnih pravil pri izvajanju evropskih programov in zaradi tega na terenu prihaja do številnih problemov. Kaj ti pogosto posamezni deležniki izvedejo zgolj en program in eh, njihove izkušnje se tako ne morejo uporabiti pri izvedbi nadaljnih projektov. Torej, želimo poenostaviti dostop do sredstev, želimo poenostaviti postopek izvajanja projektov in eh, seveda želimo ostati pri tem pristopu od spodaj na vzgor. To je zelo zanimiv program. ki pa ima težave povsod po Evropi zaradi tega, ker je povezan z zapletenimi pravili, ki jih tisti, ki se s tem zgolj, zgolj občasno ukvarjajo, težko razumejo. Program se je že precej izboljšal, vendar pa mislim, da imamo še veliko manevrskega prostora in mislim, da je danes pravi trenutek, da spregovorimo o tem programu in da razmislimo o tem, kaj bi lahko storili da bi se naučili iz dosedanjih napak in da bili, bili pripravljeni poskrbeti za še večji uspeh tega programa. Tudi prožnost je eh, zelo različna v posameznih državah članicah, eh, določene regije in pa države v veliko večji meri eh, financirajo projekte iz programa LIDER, recimo v moji regiji, v Baden-Württemberg, eh, je situacija povsem drugačna kot pa recimo na Bavarskem, kjer ta program črpajo v veliko večji meri. Torej, prisluhniti moramo eh, tudi predstavnikom posameznih regij in pa interesnih skupin. Začeli bomo kar z gospo Loris eh, Hoffman, direktorico Evropske komisije v GD Agri. Lepo, da ste se vsi udeležili današnje predstavitve in besedo dobi gospa eh, Loris Hoffman. Um, Hvala lepa. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Razložila bom manj privlačno plat naše politike, ki pa je izjemno pomembna plat in sicer gre za spremljanje, ocenjevanje za kazalnike, tako da bi lahko ugotovili, kakšen eh, je vpliv posamezne politike. Gre za to, kako izmerimo učinek eh, in kako ga predstavimo državljanom. Najprej, kako eh, merimo uspešnost. To je precej zapletena prosojnica. Začeli bomo z eh, cilji. Kako eh, ta program prispeva k eh, doseganju izzivov in kako je to povezano tudi s strategijo Evropa 2020. Tukaj gre za tesno povezavo z cilji skupne kmetijske politike. kar zadeva kazalnike o rezultatih, smo dobili podatke o projektih, ki se izvajajo in desno spodaj lahko vidite, kateri so ti kazalniki, ki jih navajajo države članice v obdobju 2014 do 2020. Recimo tukaj gre za Eh, izdatke, eh, za število projektov, za eh, sodelovanje pri različnih projektih in za druge vidike. Torej, tukaj gre za učinkovit prikaz rezultatov projekta oziroma programa LEADER. Potem pa smo pri drugem delu, gre za merjenje rezultatov, ki so tudi na voljo vsako leto, gre za odstotek eh, podeželskega prebivalstva, eh, ki ga je zajela eh, določena strategija, gre za odstotek podeželskega prebivalstva, ki mu je koristilo izboljšanje storitev oziroma infrastrukture. Gre pa tudi za število novo ustanovljenih delovnih mest. In vse te dejavnosti, prispevajo k vzpodbujanju socialne vključenosti, k zmanjšanju revščine in tako naprej. Torej, kar želimo doseči je, eh, da želimo vzpodbuditi razvoj podeželja. Seveda pa moramo izmeriti tudi dejanski vpliv, torej se moramo bolj poglobiti v rezultate. Tukaj gre za Eh, stopnjo zaposlenosti, za podatke o brutodružbenem proizvodu in tako naprej. Seveda v povezavi z politiko razvoja podeželja. No, takšna je arhitektura. Sedaj pa, če si ogledamo naslednje obdobje. situacija se s tem nekoliko spremeni, kajti eh, osredotočili se bomo predvsem na uspešnost eh, politike. In tukaj imamo dve vrsti kazalnikov, ki nam lahko pomagajo pri ocenjevanju izvajanja. Najprej, eh, kaj je bilo storjenega, to so torej prvi kazalniki gre eh, za to, gre za število projektov, ki potekajo in to je seveda povezano tudi z določenimi izdatki. In to, ti podatki eh, bodo uporabljeni tudi za izjavo zanesljivosti za skupno kmetijsko politiko. Drugi eh, kazalniki pa so kazalniki rezultatov, doseženih rezultatov in kot sem prej rekla, so ti povezani z specifičnimi dejavnostmi. Države članice morajo določiti natančne cilje in eh, z pomočjo teh kazalnikov potem merimo uspešnost programov na letni ravni. V večletni perspektivi pa imamo še oceno politike, kajti določene vidike si lahko ogledamo samo v okviru večletne perspektive, kajti le na ta način lahko ugotovimo, ali smo res kaj dosegli. In tukaj gre za kazalnike o vplivu. Ti kažejo, kaj je program Lider prispeval k politiki in kako je politika vplivala na življenje naših državljanov. Sedaj pa bi vam rada predstavila podatke, ki jih bomo zbrali eh, za program Lider v obdobju po letu 2020. Najprej bomo prejeli takojšne informacije o številu lokalnih strategij, ki se izvajajo na terenu to bomo uporabili v okviru vsakoletnega postopka. Vendar pa lahko te strategije privedejo do številnih rezultatov. In odvisno od strategije in od zasnove strategije, lahko pride do ustvarjanja novih delovnih mest. Tukaj gre za kazalnike v rezultatih, recimo odstotek podeželjskega prebivalstva zajet v strategijo pametnih vasi, potem imamo odstotek podeželjskega prebivalstva, ki ima sedaj dostop do izboljšanih storitev in pa infrastrukture, potem imamo število predstavnikov manjšin ali pa ranljivih skupin, eh, ki so eh, prejeli pomoč iz projektov socialnega oziroma družbenega vključevanja in tako naprej. Torej, to eh, so podatki, ki jih bomo prejeli takoj in na ta način bomo vedeli, kakšen je učinek strategije v srednjeročnem okviru in pa v dolgoročnem okviru pa si bomo morali ogledati širši vpliv, tako da bomo lahko ugotovili, kako je program LIDER prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest, k družbenemu vključevanju in pa k razvoju podeželskih območij. To je bil eden izmed ciljev, ki je bil predlagan za skupno kmetijsko politiko in kot vidite, bomo uporabili te podatke, da si ogledamo, kako se razvija brutodružbeni proizvod, kako se spreminja indeks revščine, kako to vpliva na število delovnih mest in tako naprej. Tu ne gre za podatke držav članic, ampak gre za podatke Eurostata, torej gre za dejanske podatke o, o tem, e, kaj se dogaja. In e, hkrati bomo s tem imeli podatke o vplivu programa LIDER. Zastavili ste mi tudi vprašanje o posebnih dosežkih programa LIDER. Mislim, da je najbolje, če navedem kar nekaj primerov. Glede na specifične lasnosti eh, tega programa, gospa Gresle je o tem že spregovorila. Program Leader deluje na terenu, gre za lokalni eh, projekt in eh, zaradi tega se lahko prožno odziva, lahko mobilizira znanje, energijo in pa vire lahko vzpostavi sinergije in pa povezave med različnimi sektorji in pa partnerji. Potem inovacije so pomembna točka. Gre za razvoj novih eh, trgov, eh, proizvodov. Gre tudi za inovacije, poleg tega pa lahko pride do tudi, tudi do prenosa dobrih praks pri iskanju skupnih rešitev. Zaradi tega vidika, ki sem ga omenila, namreč, da se program LIDER izvaja na terenu, pa program tudi povezuje državljane z Evropo in te priložnosti zagotovo ne bi smeli zamuditi. Kaj lahko storimo? Skupni kazalniki, ki sem jih predstavila, eh, so eh, razmeroma lahko mrljivi za eh, države članice. Vendar pa teh specifičnih učinkov ne moremo meriti z običajnimi kazalniki, kajte potrebovali bi jih približno 150. In zaradi tega. moramo upoštevati učinke v okviru lokalne razvojne strategije. Torej, kaj potrebujemo, kaj želimo doseči? Vključiti je potrebno skupnosti in različne eh, skupine. Gre za to, katere dejavnosti želimo izvajati. Gre pa tudi za to, da določimo merljive kazalnike za ocenjevanje rezultatov. In za to zasnovo, ki morajo slediti lokalne akcijske skupine, imamo načeloma dve možnosti. Lokalne akcijske skupine lahko uporabijo ocenjevanje kot eh, orodje za merjanje uspešnosti. Lahko si zastavijo vprašanje, ali delujejo uspešno, hkrati pa gre tudi za demokratični razvoj, kajti eh, ljudje lahko na ta način vidijo, kaj se je zgodilo. Na terenu, poleg tega, te skupine na ta način pripravijo tudi podatke, ki se lahko potem uporabljajo pri srednjeročnih in dolgoročnih ocenah. Tako lahko ocenimo uh, vpliv tega programa. Zaključiti morate kaj lahko program LIDER doseže, lahko spremlja prehod na nizkoglično gospodarstvo in imamo eh, veliko kazalnikov, eh, ki merijo uspešnost eh, tega programa. Vendar pa so ti kazalniki omejeni, namreč zaradi specifičnosti tega programa, zaradi široko zastavljenega obsega tega programa, in eh, zaradi tega potrebujemo tudi strategijo za ocenjevanje dodane vrednosti programa LEADER. Tukaj gre za izboljšanje socialnega kapitala, za izboljšanje komunikacije, sodelovanja in sicer na ravni regiji in na ta način želimo doseči boljše rezultate kot z eh, tradicionalnimi eh, kazalniki. Na ta način. Eh, bi lahko tudi eh, lažje razvili regije. Dodano vrednost pa moramo vsekakor ocenjevati na terenu. Najlepša hvala. Sedaj nadaljujemo s Evropskim računskim sodiščem gospod eh, Figej Reda je že predstavil mnenje o skupni kmetijski politiki. Govorili bomo, kaj dobimo in kaj dajemo v okviru evropske dodane vrednosti, kjer lahko najdemo seveda. Ne želimo, da bi z evropskimi sredstvi nadomestili nacionalna sredstva, vendar pa jih moramo dopolniti. Dobrodošli, gospod Figeredo, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa Gresle. Najprej bi se rad zahvalil odboru Agri in Kont eh, za to, da ste me povabili na današnjo predstavitev. Čisto na kratko bom predstavil program Lider in oceno tega programa. Rad bi vam predstavil nekaj idej povezanih s obstoječim programom LIDER in tudi nekaj predlogov in idej v zvezi s prihodnim programom po letu 2020. Opravil bom prezentacijo PowerPoint zato, eh, da bo komunikacija lažje potekala glede izdatkov v tem obdobju, če pogledamo nazaj, z vidika računskega sodišča, program, ki ne zahteva ogromno sredstev. Zato za nas eh, ni bil program, ki bi bil zelo pomemben za revizijo v preteklosti. Zato smo opravili posebno revizijo leta 2010 potem pa smo opravili ponovno revizijo leta 2012. Zavedati se morate tega, da so moji podatki in stališča malce zastarela, čeprav spremljamo vsa področja izdatkov. Če Odbora Agri in Konti in Evropski parlament menijo, da je pomembno, da računsko sodišče opravi novo revizijo na tem področju v naslednjih letih. Lahko to predlagajo sodišču in sodišče bo to preučilo v naslednjih eh, letih. V obstoječem obdobju imamo naslednje podatke. Vsaj pet odstotkov Evropskega sklada za podeželski razvoj mora biti rezerviranih za lider. Imamo stopnjo sofinanciranja, ki znaša med 20 in 80 odstotkov. Za ta program smo namenili približno 7 milijard evrov. Vendar pa je treba podariti, da je bila absorpcijska stopnja zelo nizka. Do danes je bilo porabljenih samo 11 odstotkov dodeljenih sredstev. To je torej prvi ukrep, ki je povezan z nizko stopnjo črpanja sredstev. Glede značilnosti programa LIDER je treba podariti naslednje. Verjetno vsi to dobro veste vendar pa sem osebno uh, zelo zauzet za ta pristop. Gre namreč za pristop od spoda na zgor, vzpostavlja partnerstva in eh, vzpostavlja mreže in pokriva približno 50 odstotkov prebivalstva na podeželju. Skoraj 6 tisoč eh, lokalnih akcijskih skupin ta, um, te, ta program izvaja v okviru lokalnih partnerstv. Čeprav smo zelo sintetični pri takšnih programih, imajo revizori nalogo, da zakonodajalce opozorijo na nevarnosti in tveganja. Mislimo, da bi eh, lokalne akcijske skupine in sodelovanje partnerjev pripeljalo k višjim stroškom, poleg že tradicionalnih metod. Te stroške je treba potem upravičiti z dodano vrednostjo teh programov. Ko ocenjujemo programe, moramo ugotoviti, kakšna je dodana vrednost. Mi smo že dokazali, da komisija ni mogla dokazati dodane vrednosti programa. Zelo težko je bilo dokazati dodano vrednost, zaradi tega, ker obstajajo dobri nameni. Kot sem že dejal, sem zelo za takšen pristop, vendar pa moram biti v določenem trenutku objektivni in poiskati osnovo za takšne izjave. Glede ocene obstoječega obdobja, kot sem že dejal, premišljujemo, o tem, da je treba poudariti dodane vrednosti, ko evalviramo stroške in tveganja. Imamo devet dodatnih kazalnikov poleg nacionalnih. Če si pogledate te kazalnike, menimo, da je večina teh kazalnikov izvajalnih kazalnikov, ne pa kazalnike glede uspešnosti Imeli smo kazalnik R24, kjer govorimo o ustvarjenih delovnih mestih in eh, podprtih projektih. To je zelo pomemben kazalnik uspešnosti, vendar pa je edini kazalnik, ki je jasno povezan z rezultati in uspešnosti. Vse ostali kazalniki, vsi ostali kazalniki pa so povezani z izvajanjem projektov. Nadzorovanje izvajanja tega programa v obdobju vključuje nekaj kazalnikov, ki so razvili dodatne nacionalne kazalnike in to, do tega je prišlo na več področjih in v okviru več vizij o Evropi. Naprimer, na Flamskem v Belgiji so uvedli od 8 do 10 kazalnikov. Če si pogledate te kazalnike, vidite, da je večina teh kazalnikov povezanih s kazalniki v okviru izvajanja projektov. Samo nekateri teh kazalnikov so, je povezanih z rezultati. Imamo jasen kazalnik uspešnosti in to so megavati obnovljivih virov energije, ki jih pridobimo z izvajanimi projekti. To je jasen kazalnik uspešnosti. Vsi ostali kazalniki pa govorijo o mm, izobraževanjih, o hektarjih in tako dalje. In to so kazalniki, ki so povezani z izvajanjem, ne pa z uspešnostjo. Kot sem dejal, kazalniki Evropske unije govorijo predvsem o izvanju. V našem prejšnjem posebnem poročilu smo govorili, da nimamo dovolj podatkov za oceno, da nimamo dovolj dokazov, znanstvenih dokazov in to ne gre samo za občutek, gre za dokaz o dodani vrednosti v pristopu programa LIDER. Morali bi govoriti o uspešnosti, ko uvajamo kazalnike, ne pa o izvajanju. Zato potrebujemo drugačen pristop, pri katerih bi lahko uporabljali statistične vzorce nekaterih projektov. V tem posebnem poročilu smo pripravili celo vrsto priporočil leta 2012, ko smo pravili spremljevalno oceno smo menili, da je bilo večino teh sprejetih in tudi udejanjenih. Torej, prišlo je do koraka boljši oceni naproti. Glede prihodne skupne kmetijske politike. V naslednjem obdobju bo program Lider podoben temu v obstoječem obdobju, če si ogledamo analizo ured, saj pet odstotkov sredstev za razvoj podeželja je treba nameniti liderjem. Imamo stopnjo sofinanciranja med 20 in 80 odstotkov, vendar pa imamo evropska sredstva, ki bodo odvisna od izbire držav članic, ki bodo seveda odvisne od strateških načrtov za skupno kmetijsko politiko držav članic. Kaj lahko povemo v zvezi z monitoringom? Povdarili smo, kako pomembna je evalvacija vseh teh predlogov. Sistemi, ki so bolj uspešni, morajo biti bolje strukturirani. Ko govorimo o sistemih boljše uspešnosti v okviru evalvacije, vidimo, da potrebujemo bolj specifične cilje, ki jih lahko izmerimo. Vidimo, da ciljev ne moremo izmeriti, če ne vsebujejo teh značilnosti. Pomembno je, da vzpostavimo povezavo med cilji, posameznimi eh, dejavnostmi, ukrepi in rezultati. Torej, v vsaki uredbi moramo imeti vsaj en kazalnik eh, za lider. Imamo torej kazalnik O27, ki smo ga videli v uredbah. V našem poročilu smo podarili, da gre za zelo pomemben kazalnik, da gre za kazalnik uspešnosti, da gre za kazalnik izvajanja da gre za zgolj število projektov. Ravno tako smo menili, da je potrebno, da pojasnimo, če s tem kazalnikom lahko izmerimo vse izbrane strategije ali samo tiste, ki so bile že namenjene izvajanju. To ni postalo jasno. Po letu 2020 kako bodo izgledale prihodnje ocene. Mi menimo, da je lider zelo kompleksen ukrep, ki ima dodano vrednost na lokalni, nacionalni in evropski ravni, vendar pa je to zelo težko oceniti. Imamo inovacije, sodelovanje iz boljšen socialni kapital in to ni lahko oceniti. Obstoječi kazalniki so minimalistični in ne zmorejo zaobjeti raznolikosti pristopov liderja in ukrepov znotraj tega programa. Zato menimo, da je nujno potrebno, da dobimo zelo močen nabor kazalnikov za boljše ocenjevanje programa. Mislim, da moramo kazalnike še naprej razvijati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod eh, Figej Redo. Sedaj eh, gremo eh, na naslednjega govornika, to je Alistair Pryor, ki je predstavnik škotske vlade za enoto, ki podpira podželske mreže. Izvolite, beseda je vaša. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da lahko danes govorim o izvajanju pristopa LIDER. Mm, tukaj na vašem njenem redu govori Eh, piše, da gre za globalni vpliv, mi pa bomo govorili predvsem o lokalnem vplivu. Osredotočili se bomo na obdobje 2007 do 2013. To smo izvali preko škotskega načrta za razvoj podeželja in preko evropskih programov. Um, uložili smo 13 eh, milijard evrov. Imeli smo tudi eh, lokalne ukrepe na področju ribištva in to, s tem smo začeli izvajati leta 2012. Leta 2011 smo vzpostavili program in delovno skupino za lider in izkazalo se je, kako zelo pomembna je arhitektura tega programa. Tam smo opozorili veliko odprtih vprašanj glede izvanja programa, povdarili smo razlike med izvajanji z liderjem in strukturnimi skladi pred letom 2007. Ogromno dela je bilo potrebno upraviti. Vrzeli so postale večje um, v naslednjem obdobju zaradi različnega režima, kjer smo ugotovili ogromno pomankljivosti na vseh ravnih programa. To je bilo zelo neprijetno. Imeli smo več sto ljudi, ki so delali zno, na področju projektov programa Leader. Dobili smo projekt eh, za sodelovanje med Anglijo in Škotsko, da bi dobili boljšo kvaliteto vode in večjo poslovno učinkovitost. S tem smo želeli spodbuditi kmete, da dobijo občutek za to, da se odprejo za poslovanje in za okoljsko sodelovanje. Želeli smo ložiti v nove ideje in to je bila odlična izkušnja, kar predstavlja dobrega predhodnika za eh, program na projekte znotraj 2014-2020, 2007-2013. Program je v tem obdobju pokazal na vrsto izzivov. Smo razumeli, kako dobro deluje to orodje, da uh, smo uspeli odvrniti tveganja, da mislim, da je to tako, smo doživeli veliko frustracij, da seveda veliko pomankljivosti smo ugotovili v tem programu. Lider 2014-2020 eh, je predstavljalo odlično priložnost, da začnemo znova. Organizirali smo delavnice, seminarije, konference, službe za stike, zato da lahko jih izvajamo z novim programom. Začeti smo želeli s tem, da bi vzpostavili partnerstva za razvoj lokalnih strategij, tako kot si želi lokalno prebivalstvo, ne pa tako, kot si želimo mi, seveda z jasnimi parametri. Naučili smo se veliko od drugih v Evropski uniji, preko njihovih strateških načrtov, iz pogovorov s kolegi, njihovih eh, programov za upravljanje in potem smo oblikovali svoje stališče glede tega, kako bi lahko izvajali lider po letu 2014. Na koncu smo imeli 21 lokalnih eh, razvojnih strategij, eh, strategij dobili smo več Eh, lokalnih akcijskih skupin. Uložili smo 86 milijonov funtov, ki smo jih dobili iz sklada za podeželski razvoj. Dosegli smo večjo preglednost pri namenjenju sredstev za lokalne skupnosti glede na prebivalstvo področje um, sociogospodarski profil skupne. Dobili smo proračun dva, v vrednosti 2 milijona funtov za to, da bi okrepili našo zmogljivost. Namenili smo tudi smernice, ki so bile krajše kot prejšnje, zato da smo zagotovili, da bi izpolnili pogoje Evropske unije. Želeli smo tudi znižati stroške in že morali smo izvati finančna pravila in tudi kriterije za izbiro. Dobili smo nov informacijski sistem. In tukaj imamo celo vrsto primerov glede tega, kako smo spremenili pristop. Dobili smo jasnejše upravljanje, osredotočili smo se na lokalne razvojne cilje, dobili smo nov organ za odgovornost in ti organi so odgovorni za delovanje administracije. Dobili smo tudi mrežo osebja, ki dela v okviru lokalnih akcijskih skupnosti. Dobili smo bolj robusten sistem za evalvacijo in monitoring od 250 različnih eh, kazalnikov smo izbrali 30 skupnih kazalnikov, ki smo jih uporabili povsod po škotskem, tiste, ki um, jih zahteva Evropska unija, tiste, ki smo jih želeli uvesti sami. Osredotočili smo evalvacijo na lokalni eh, ravni, želeli smo izvajati, izvesti tudi oceno in eh, naslednje leto bomo tudi opravili evalvacijo na podlagi službe za ocenjevanje, ki um, na podlagi tega bomo razvijali naše nadaljne delo. Želeli bo bi tudi opraviti oceno vpliva programa LIDER v zadnjih 25 letih, da bi dobili podporo za prihodne načrtovanje. Dobili smo dosti močnejšo mrežo, dobili smo proračun v vrednosti 4 milijonov funtov organizirali smo delavnice orodja in tudi podpirati posebne ukrepe. Srečali eh, smo se prejšnji teden eh, s predstavniki Škotskega parlamenta in Evropskega parlamenta in skupaj razvijali različne načrte. Evropski parlament je prejšnji teden pokazal, kakšna je dodana vrednost eh, vzpostavljanja mrež in eh, kako eh, zelo nujno je izvajati programe na podeželju na Škotskem. Da zaključim. Želimo zmanjšati administracijo in birokracijo, to je jasno nam vsem. Glede prihodnosti programa LIDER bi lahko povedali naslednje. Prejšnji teden so nas iz Evropskega parlamenta opomnili na to, kako veliko inovacij je zmožen ta program in koliko priložnosti ima. Gre za um, navado, da dosežemo tiste kraje, ki jih, ki jih drugi ne dosežejo pomembno je tudi, da smo dokazali, kako zelo močno lahko spremenimo življenje lokalnega podeželskega prebivalstva in jim pomagamo pri razvoju njihovih podjetij. To je edinstvena pobuda na področju zdravstva, širokopasovnega interneta in pomoči za lokalne, lokalna mala podjetja. To je treba ceniti. Na škotskem se osredotočamo predvsem na podeželsko gospodarstvo in lokalne skupnosti na podeželju. Vemo, kako poteka delo na področju pametnih eh, vasi in eh, na področju načel za odprto področje. To je zelo dober pristop za program Leader po letu 2020, da vzpostavimo močne leži, da izboljšamo življenje na gospodarskem in socialnem področju za lokalne skupnosti. S tem bi zaključil. Še enkrat najlepša hvala, da ste me povabili na današnjo razpravo. Najlepša hvala, da ste prišli. To je bilo zelo zanimivo. Zanimivo je bilo tudi videti, kako hitro se učimo. Gospod Ilič je predstavnik stalne delovne skupine za jugovzhodno Evropo. Um, Predsednik odbora je želel, da gospodu Iliču podamo besedo. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, prihajam iz regije, ki ni del Evropske unije. Ker sem generalni sekretar stalne delovne skupine za razvoj podeželja za jugovzhodno Evropo, sem vzpostavil sistem upravljanja v ministrstvih za kmetijstvo jugovzhodnega Balkana. Mi menimo, da je program LIDER izjemno pomembno politično orodje za razvoj podeželja in demokracije na podeželju in podeželskih regijah. Zato menimo, da je nujno potrebno da začnemo z izvajanjem podobnih ukrepov liderjev znotraj predpristopne pomoči. pripravili smo že načrt za izvajanje tega programa, tudi v Srbiji so poskrbeli za to. Kmalo bodo začeli z izvajanjem programa v drugih državah, malce zaostajajo, vendar pa je prišlo do ministerskega srečanja ministrov za kmetijstvo jugovzhodnega Balkana. Tam so izrazili politično voljo v zvezi z evropsko integracijo. Lider je bil vključen v deklaracijo ministrov in ministri so bili mnenja, da je to področje, če jim bodo vlade namenile ogromno pozornosti. Po drugi strani pa, kot smo videli, v eh, okviru sedanjega izvajanja ukrepov, ki so podobni programu LIDER, na Balkanu, vidimo, da obstaja veliko vznemirjenja v lokalnem podeželskem prebivalstvu. Na Zahodnem Balkanu vidimo nekaj eh, zelo negativnih vidikov na področju gospodarstva imamo zelo malo časa, zato vas eh, pozivam, da si ogledate našo spletno stran. Tam imamo objavljene publikacije in tudi evalvacije, zato da vidite, kaj počnemo na Zahodnem Balkanu. In kakšna Eh, kako bo izgledal ta program v prihodnosti, seveda odvisno od Evropskega parlamenta in od komisije, vendar pa menimo, da je ta politika izjemno pomembna in eh, mogoče lahko trdimo, da je bila to ena najbolj uspešnih politik v zadnjih 30 letih Evropske unije. Najlepša hvala, da ste nas opozorili na to pomembno regijo. Sedaj pa bomo dali besedo poslancem. Gospod Andrijo ima besedo. <coughs> Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil eh, vsem govornikom in eh, vesel sem tudi, da smo slišali predstavnika Zahodnega Balkana, kajti eh, mislim, da je tu zastavil ključni element za razpravo. Povezal je lider in demokracijo. Tu gre za povezavo med akteri razvoja eh, eh leta 1991 eh, smo imeli začetke liderja in mislim, da če dodamo nove elemente, da se pojavi tu tudi nova priložnost. Najprej smo imeli kmečko družbo, industrijsko družbo, sedaj pa eh, družbo hiperindividualizma. Eh, in mislim, da se moramo vprašati, ali politika v najširšem smislu te besede, ali se mora omejevati na ekonomijo, na kazalce, kot so BDP, rast, ne verjamem. Jaz mislim, da se danes zastavljajo nova vprašanja, podnobje, energija, eh, univerze, zdravje in lider. Eh, torej, jaz sem sodeloval v eh, začetkih eh, liderja v letu 1991 in lider lahko tu pravzaprav pomaga. Danes je tako, da je postopek bolj pomemben od vsebine in mislim, da je treba okrepiti to pobudo spodbudo. In dejstvo je, da so akteri na terenu sami motorji programa in mislim, da lahko dosežemo napredek tu na tem področju. Torej, potreben je uh, eh, nadaljni razvoj. Mi se moramo nekoliko posloviti od tradicionalnih eh, kazalnikov. Uh, mi moramo spremljati, kaj se dogaja po svetu in uh, prilagajati kazalnike. Potem pa Gospod Figueredo je tudi govoril o proračunskih eh, vidikih. Dejstvo je, da je proračunski učinek liderja majhen. Mi poznamo organizacijo kmečkega eh, sektorja, vemo, koliko uh, se uporablja eh, drugi steber in uh, lider tu pravzaprav predstavlja malenkost. Morda bi bilo treba še enkrat pregledati, kaj je uh, lider in kakšne naj bodo vsebine v prihodnje. Hvala lepa, naslednji je gospod Buda. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi čestital vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi. Zelo pomembno je, da stvari vzamemo resno in dobro predebatiramo. Vse to zelo cenim. Uspeh programa. Eh, je tako velik, ker poteka na lokalni ravni, daleč od političnega vplivanja. Pomislimo tudi na zaključke računskega sodišča o dodani vrednosti in učinkovitosti programov. O tem smo govorili tudi včeraj, o priložnostih, ki jih je treba izkoristiti. Pomembno je, da tudi politika nekaj stori. Eh, imam pa vprašanje za vas. Kako lahko izračunamo dodano vrednost? če naprimer se kupijo instrumenti, naprave za kmetijstvo. Kako eh, lahko to primerjamo z eh, človeškim življenjem, ki ga rešimo? To je težko. Kako je torej eh, s porabo denarja? Mi moramo tudi pregledati, ali določeni dejavniki ovirajo absorpcijo. Naprimer, imeli smo prašičjo kugo, eh, eh, potem so eh, svinske trupe zažgali, potem pa pride račinsko sodišče in pravi, v to se ne sme investirati. Dejstvo je, da so projekti premajhni glede na potrebe, so pa uspešni in učinkujejo na podeželju. To je pomembno za prehodke ljudi, delovna mesta, dobrobit kmetov. Eh, rad pa bi eh, omenil še nekaj stvari v zvezi z spremljanjem, monitoringom. Ali naj se eh, to obdobje spremljanja razširi z pet na deset let? Zato da vemo, da investicije tudi dolgoročno nekaj prinesejo. Mi sedaj govorimo tudi o transnacionalnih eh, lokalnih akcijskih eh, skupinah. Ne vem, kako se bomo tega lotili, saj obstajajo tudi različne zakonodaje v državah članicah. Bolje bi bilo, če bi imeli tu evropski pristop. Eh, in če obstaja potreba porasti, je treba seveda zagotoviti tudi financiranje predhodna plačila so včasih tudi pomembna. Brez njih je včasih težko, eh, ker pač se s tem omejujemo. Hvala lepa, gospa Gronek. Morion je naslednja. Čez tri minute naj bi pravzaprav dokončali obravnavo eh, te teme. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda se zahvaljujem tudi vsem eh, eh, za prespevke. Vsak je predstavil svojo analizo programa in predstavitev gospe Gresle je bila zelo zanimiva. Ona je povedala, da je to evropski program, ki je zelo velikega pomena za državljane. In prav gotovo imamo neko neskladje med tem, kar predstavlja ta program na terenu in tem, kar predstavlja v evropskem proračunu. Gospa, vi ste to ravno kar povedali. Ti programi se vodijo eh, na terenu, vodijo jih lokalne akcijske skupine, ki se sestavljajo iz predstavnikov civilne družbe. Erik Ondrijo je tudi povedal, da ta program povezuje civilno družbo in demokracijo. V Franciji eh, so regionalne oblasti eh, pristojne eh, za ta program od leta 2014 naprej in regije so delujejo pri pripravi programa eh, LIDER s eh, lokalnimi akcijskimi skupinami in s tem je vzpostavljena povezava med cilji evropske strategije in eh, cilji lokalnih skupnosti in to je dobro. Tu se povezuje civilna družba in politična organizacija vsake države, Vse to je tudi povezano z Evropsko unijo, to je treba izpostaviti. In na to se moramo tudi spomniti, ko govorimo o proračunu, ki mu namenjamo. Pet odstotkov oziroma poprečno 15 odstotkov eh, programa za eh, razvoj podeželja. E, ta program se bo v naslednjem proračunskem obdobju e, zmanjšal. Vendar ta program je pomemben za naše državljane. Vsak gleda na stvari nekoliko drugače. Gospod e, Figuredovi ste rekli, da je uh, uh, absorpcija programa 11 odstotkov, da je črpanje 11 odstotkov. Torej, jaz prihajam iz Francije in vidim, kolikšno je črpanje in kakšno je eh, plačevanje na evropski in nacionalni ravni. Tu imamo 40 odstotkov. Eh, številke bi morale biti bolj jasne. Mi moramo imeti verodostojne številke o tem programu. Mislim, da prihaja do prave zmede. In tu je neskladno uh, s tem, kar si mi vsi mislimo o pomenu tega programa za naše državljane. Obračam se na komisijo in predstavnika računskega sodišča. Prosim, da nam zagotovite eh, eh, zanesljive številke o plačilih, o črpanju denarja iz tega eh, programa. Mislim, da se to vprašanje vedno znova zastavlja. Hvala lepa. Gospa Šrajer iz skupine ELS. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se za predstavitve, ki smo jih slišali danes eh, zjutraj. Ne vem, ali je tu kdo iz nizozemske, ne. Eh, nekoliko sem začudena na tem, kar slišim. Štiri leta sem že v tem parlamentu in vsak teden imam kak velike obiskovalce. Eh, iz nizozemske mnogi prihajajo iz podeželja in oni sprašujejo, kako lahko dobijo evropske denarje. In potem si ogledam to temo, pogledam levo, desno in nič se ne zgodi. Kolegica je sedaj govorila o akcijskih skupinah. Ne, meni gre za. Uh, organizacije žensk, eh, združenja kmečkih žena, kmetic, se pravi združenja ljudi, ki živijo na kmetih in tam morajo živeti, ki morajo tam najti delovna mesta. Pogovarjam se z malimi kmetijami. Moje vprašanje komisiji je pa naslednje. Razumela sem, kako to sedaj teče. Škoda pa je, da je očitno denar že dolgo na voljo. Če bi vedela, zato bi kdo tudi še zaprosil za denar. No, sedaj govorimo pa o nadaljevanju SKP-ja. O tem smo govorili uh, včeraj. Sjutraj, zvečer sem govorila tudi z uradniki iz nizozemske, ki skrbijo za drugi stebar. E, torej, mi moramo seveda tudi predlagati spremembe za SKP. Rada bi poskrbela za to, da bodo ljudje e, v vaseh dobili denar, ne glede na to, kje e, živijo in da bodo lahko s tem izboljšali svoje okoliščine. In druga stvar v Hengeloju imamo župana. On uh, tudi uh, ni vedel, kateri uradnik bo pristojen za kaj, torej te probleme moramo rešiti. Naslednji je spoštovani kolega Hojsling iz Vrselenih. Hvala lepa.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 kolektivnim pristopom od podaj na vzgor. To je pristop, ki ga posod potrebujemo. Kljub vsemu si moramo eh, zastaviti vprašanje, zakaj se eh, pravzaprav črpa samo 11 odstotkov eh, sredstev od predvidenih 7 milijarde. In če gospa Šrajer, vi niti ne veste za to, potem imamo krasen program, pa nihče nič ne ve o tem. Morda je tudi premalo ljudi, ki se zauzemajo za to. Tudi jaz prihajam iz regije, kjer uh, se uporablja lider, število uh, akterjev je eh, omejeno. In računskemu sadišču povem, uh, da se mnogi bojijo uh, tudi. Uh, birokracije in kako bodo upravičili izdatke. Vsi se sprašujejo, ali je to, kar oni hočejo narediti, sploh primerno za ta program ali raje za kaj drugega. Uh, v regijah je treba zagotoviti nekaj prožnosti. Naša koordinatorka za eh, lider pravi, da mora vedno eh, gledati, kam to sploh sodi, kako lahko to upraviči, polovico časa zgubi za to. Saj ne more biti tako, da imamo ta program, da ga potrebujemo za podeželje, pa eh, teh sredstev ne črpajo. Torej, ne moremo imeti eh, vzoren program, ki ga pa v Evropi ne uporabljamo. Hvala lepa. Predem eh, se vrnemo strokovnjakom, ki bodo dali zelo kratke in precizne odgovore, eh, bo še gospod Flanagan prišel na vrsto. Ko gre za rezultate liderja,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 mi smo živeli v času, ko nismo mogli eh, narediti nič, nismo mogli popravljati stvari, nismo imeli sprehajališče, eh, nismo imeli eh, kajaškega klupa. Vse to imamo. Torej, lider je eh, res eh, intenzivno vplival. Ali je tu problem z merjenjem uspeha? Vendar kamorkoli pogledam, je uspeh. Eh, torej, jaz sem sodeloval v kajaškem klubu in težko je pridobiti sredstva, komplicirano. Veseli smo bili denarja, včasih pa smo se upraševali, ali ne bi bilo lažje, če bi po, si um, pridobili posojilo od banke, um, manj bi si razbijali glavo. Um, danes razpravljamo o tem, ali se splača porabljati uh, denar za uh, lider. Uh, moram reči, vsi, uh, ki so vključeni v lider, so uh, na svojih delovnih mestih in opravljajo svoje delo. Kje pa so naši poslanci? Torej, najprej gospa Loris Hoffman. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj bom konkretna pri nekaterih točkah. Slišali smo o težavah pri liderju, mislim pa, da smo veliko razrešili z novo zakonodajo v tem obdobju, da bi v prihodnosti imeli samo en kazalnik za lider, ne drži. Eh, eh, torej, eh, lider ima pet kazalnikov za rezultate in štiri za učinke. In mislim, da smo danes slišali, da ne želimo samo abstraktne kazalnike. Mi moramo meriti stvari tam, kjer se dogajajo na terenu. Se pravi, potrebujemo oceno strategije na terenu, zato da dobimo bolj specifične indikatorje. Če pridemo na raven občine, Eh, potem se bo zgodil škotski problem, kjer imamo 250 različnih indikatorjev in to je težko razložiti državam članicam. Mislim, da moramo iti na nižjo raven, imamo občinske kazalnike in potem pa boljše eh, in na ta način bomo imeli bolj fine, bolj natančne indikatorje na terenu. Potem pa izdatki in problemi v zvezi s tem. Eh, komisija je izplačala 14 odstotkov proračuna za lider. To je malo. Eh, kajti za eh, regionalni razvoj smo izplačali 33 odstotkov. Eh, vendar lider potrebuje čas za to, da začne z delovanjem. To je počasi. Mi bi to radi pospešili, vendar 36 odstotkov proračuna je sedaj že predvidenih za konkretne projekte in ukrepe, ki so načrtovani in pozen začetek lidarja in nekateri eh, imate tu prav. To je kompleksen sistem. Treba je upravičevati izdatke in eh, države članice in eh, lokalne akcijske skupine morajo upravičiti svoje izbire. To ni enostavno. Po drugi strani pa imamo države članice, ki so začele eh, izvajati liber eh, z veliko zamudo. Velika državna članica je zaprosila šele v zadnjem mesecu, štiri leta je država potrebovala za to, da vzpostavi svoj IT sistem. Hvala lepa, gospod Figuredo. E, hvala lepa, gospod predsednik. Samo nekaj ugotovitev. Kot sem tudi povedal v svoji uvodni predstavitvi, prednosti tega pristopa so velike, tu je veliko simpatije, vendar to ni samo vprašanje simpatije, to kažejo tudi kazalniki. Morda nekateri pravijo, sodišče povzroča samo težave, preprečuje razvoj projektov, investicije in tako naprej. Vendar to ni problem investicij, to ni problem razvoja projektov. Sodišče pravi, da je pomembno, da je mogoče meriti dosežene rezultate. Če počakamo na rezultate, je tudi na politični ravni lažje braniti programe, kot je lider. Pomembno eh, je, eh, to izpostavlja eh, sodišče, da imamo indikatorje rezultatov. Kar pa zadeva širitev obdobja za investicije na deset let, potem pravite, da bi bili bolj učinkoviti, vendar mi moramo biti v stanju meriti učinkovitost investicij. Če nimamo zanesljivih kazalnikov in če te učinkovitosti z njimi ne dokažemo, bomo imeli težave. Eh, eh, pri zagotavljanju sredstev eh, za ta tip programov. Hvala lepa. In gospod Prejo. Strinjam se, da smo slišali veliko pozitivnih stvari o liderju, o učinku na lokalne skupnosti, eh, birokracija. je nekaj, kar vedno izpostavljajo skupine eh, za lider, saj na škotskem je tako. Vendar mi moramo delati na tem. Del eh, vprašanja je primernost IT eh, sistema. Eh, kako potem tudi lokalne eh, akcijske skupine izvajajo lidar na terenu. Eh, tudi to je vprašanje. Mi moramo tem lokalnim akcijskim skupinam pomagati, zato da ne zakomplicirajo stvari bolj, kot je potrebno. Eh, nekdo je omenil 250 kazalnikov. Torej na škotskem smo bili presenečeni, koliko kazalnikov so oblikovali v teh 21 strategijah. Eh, torej mi smo potem pregledali te kazalnike in eh, poskušali ugotoviti, katere lahko uporabimo v celi škotski zaradi primerljivosti vendar zanimivo je res videti, eh, katere kazalnike so razvile lokalne akcijske skupine, potrebujejo eh, kazalnike, ki jim pomagajo razumeti, ali so dosegli eh, cilje. Torej, mi jim pomagamo pri tem, da bi bili realistični in bolj pametni. Mi se moramo osredotočati tudi na evaluacijo če želimo eh, razumeti učinke programa, kot je lider, potrebujemo seveda tudi zanesljivo evaluacijo. To je eh, bolj pomembno, kot eh, pravzaprav pridobiti ustrezne kazalnike. V svoji predstavitvi sem tudi povedal, da so naše izkušnje na škotskem pokazale, da je leader eh, eh, da bi lider pravzaprav lahko prenesel zelo veliko denarja, če bi imeli več časa eh, za razvoj projektov, za izvajanje projektov in mislim, da smo si to zapomnili iz današnje razprave. Hvala lepa strokovnjakom in poslancem in poslankam, ki ste zastavljali vprašanje vprašanja in s tem bi jaz zaključil to točko na dnevnem redu. In eh, sedaj prehajamo k drugem omizju, drugi panel. In z velikim veseljem odpiram drugi del tega, eh, te predstavitve, tako da bodo lahko vsi gostje predstavili svoj pogled na uh, lider gre za dve predstavitvi in sicer tudi za vprašanje, kako bi lahko program LIDER izboljšali v prihodnosti. Na to temo bomo imeli naslednji dve predstavitvi. Marija Žuav Botelio je z nami predsednica Evropskega združenja LIDER za razvoj podeželja. K nam je prišla iz Portugalske. Preden jej dam besedo pa naj uh, jo opozorim še, da na voljo nima 10 minut, ampak 9 in pol. Ehm, começo por agradecer. Najprej bi se rada eh, zahvalila odboru za kmetijstvo in eh, razvoj podeželja in za nadzor nad poračunom, da ste pripravili to srečanje o eh, programu LIDER. Eh, Elat je bil ustanovljen leta 1999 v 25 državah, več jih je, večina jih je držav članic, sodelujeta pa tudi Srbija in Makedonija, kar kaže na velik interes želimo spodbujati razvoj podeželskega življenja po skupin, skupnosti na podeželju. Želimo izboljšati uporabo skupnostnih inštrumentov na lokalni ravni. Zelo pomembno je, da smo danes tukaj in da razpravljamo o lokalnih eh, skupnostih in izvajanju liderja do danes. V 27 letih smo videli, kako zelo pomembni so izzivi za vse udeležene, ko gre za izvajanje programa Lider z vidika lokalnih skupnosti in lokalnih akterjev. Vidimo, da obstaja nekaj neizpolnenih vizij od leta 2007 do 2013. Imam zelo malo časa, se opravičuje govornica, ker je prehitra. Gre za priložnosti, ki niso bile izpolnjene v programu Lider za razvoj podeželja v prejšnjem obdobju 2007-2013. Smo videli večkratni eh, uh, značaj tega programa. Identificirali pa smo pet pomankljivosti. Gre za pionirsko pobudo za vključevanje javnih uradov in lokalnih skupnosti, vključno z lokalnimi akcijskimi skupnosti. Spodbuja nov način upravljanja s tem, da daje verodostojnost lokalnim skupnostim, daje na voljo finančna sredstva in omogoča neodvisno, samostojno razvijanje programov, vendar pa z odgovornostjo vzpostavlja tudi tesne vezi med Evropsko unijo in lokalnimi skupnostmi. V več podeželskih eh, regijah je lider edini stik med Evropsko unijo in lokalnim eh, skupnostim. Evropo smo tako pripeljali v lokalne skupnosti poleg kmetijske politike in kmetijstva gre predvsem za participativno metodo in demokratizacijo dostopa do javnih sredstev. V zadnjih 27 letih smo dobili mrežo v Evropi, ki se je širila. Zato smo videli, kako velik interes je za razvijanje podeželja in podeželskih skupnosti. Um, videli smo tudi podobne programe v Gruziji, v Mozambiku, v Moldaviji, na Kitajskem in tako dalje. Vendar pa smo videli, da v prehodnem obdobju velikokrat opažamo dvome v zvezi z učinkovitostjo tem izvanjem politiki. politik. Pomembno je, zma, veliko krat se zgodi, da je absorpcijska raven programa lider nižja kot drugot. Pomembno je, da zato pregledamo način izbiranja projektov in kako bi izvali lokalne strategije. Ravno tako lider ni prioriteta organov za upravljanje in eh, vladanje. Po letu 2020 eh, bomo dali dvoletno um, obdobje na voljo za to, da lokalne oblasti identificirajo lokalne akcijske skupnosti in da lahko spodbudijo dinamike na področju lokalnih skupnosti. Treba je pogledati tudi, kakšen je razlog, kakšni so cili, kakšni eh, so želeni rezultati tem inovativnim orodjem smo dosegli velik razvoj. Kakšni so ukrepi, ki, s katerimi smo dosegli te eh, rezultate in vpliv v tem obdobju, ko pogledamo kazalnike za spremljanje in za oceno, vidimo, da je odstotek skupnosti, ki jih pokrivajo ta sredstva in število mm, ustvarjenih delovnih mest eden od najbolj merljivih kazalnikov. Imamo veliko idej, iz katerih so nastala podjetja. V tem pa nimamo podatkov. Nove prakse za upravljanje lokalnih skupnosti, nove mentalitete odkrivajo nove identitete za razvoj lokalnih eh, enkratnih proizvodov, spodbuja pa tudi sodelovanje in strpnost lokalne strategije, lokalnih akcijskih skupnosti in transevalnost eh, in horizontalni pristop glede črpanja sredstev, vidimo, da smo dosegli konkretne rezultate na evropski ravni. Vendar pa ne moremo podvomiti v lider, vsakokrat, ko razpravljamo o prerasporeditvi sredstev. še vedno si bomo prizadevali za to, da bomo izboljšali naše delo na nacionalni in evropski ravni. FEDER nažalost ni več eh, del uredbe o splošnih eh, določbah in vidimo, da se je z novim obdobjem stvar še zakomplicirala. Želimo razširiti pravila na vse udeležence in sodelujoče, vendar pa to zahteva tudi določene pojasnite. Ne zdi se nam prav, da želi komisija razdeliti, zmaločiti podeželski razvoj od strukturnih eh, kohezijskih skladov. Razvoj podeželja je pomemben del kohezijske politike. Ta sredstva so nujno potrebna za izboljšanje življenja skupnosti, poenostavitev dostopa in upravljanja in eh, dostopa do sredstev je nujno potrebno. Zato je treba okrepiti ti vključevanje FEDER v kmetijsko politiko, razvoj podeželja pa mora še naprej eh, pridobivati sredstva, ne samo ne, neposredna plačila. Veseli smo, da si Evropski parlament trudi skupaj z drugimi evropskimi organi in državami članice, da okrepi delovanje evropskih politik za obdobje 2021 in 2027, da bomo dobili bolj robustno politiko, kohezijsko politiko, kmetijsko politiko. Ti dve pomembni politiki Evropske unije morajo dobiti zadostno pripravo in tudi izvajanje, ki bo potekalo v sinergijah in v okviru sodelovanja. Lider in tudi drugi finančni inštrumenti bodo odprli nove poti, s katerimi bomo lahko se izognili storjenim napakam in dobili možnost za učenje Torej, ne smemo se omejiti samo na drugi stebr eh, SKP-ja in FEDER. Razvoj podeželja mora delovati trajnostno in horizontalno, temelji na treh eh, stebrih, na socialnem, ekonomskem in okoljskem stebru. Okrepljeno upravljanje pa potrebuje tudi usklejevanje različnih sredstev, namesto da bi dobili multi ti in večkratni. Skrat potrebujemo tesnejše sodelovanje med različnimi organi na lokalni in evropski ravni, kar seveda omejuje potencial tega inštrumenta. Imamo proračunske omejitve, zelo veliko administrativno, birokratsko breme, kar seveda omejuje lokalne akcijske skupnosti za bolj učinkovito delovanje. Potrebujemo torej več poenostavitve pri postopkih in to je ključnega pomena in tudi obvezno. Lokalne akcijske skupine morajo biti videni kot pomemben akter za izvajanje teh eh, politik in eh, za učinkovito porabo sredstev. Treba je bolj pravično porazdeliti nalogo za posodabljanje lider, eh, programa LIDER. LRT in LIDER so del razprave, ki poteka na področju lokalnih akcijskih skupin. Lani smo objavili dokument glede naše vizije prihodnosti o Evropi in evropskih skladih. Glede tega se strinjamo z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, kot tudi z državami članicami. Mi zagovarjamo ta model poenostavitev programa Lideri CLLD v vseh fazah potrebujemo tudi rezerve z evropskimi sredstvi, kot tudi pomembne finančne inštrumente. Potrebujemo tudi operativni program eh, LIDER in um, ehm, CLLD v vseh državah članicah in ga tudi institucionalite, kot eh, so storili na švedskem. Lokalne akcijske skupine lahko oblikujejo ukrepe za izvajanje tega programa, ne pa da lider postane zgolj skupek finančnih ukrepov. Ob koncu meseca septembra je Elard združil v Evori osebe iz 25 držav članic, kjer smo si izmenjavali podatke in mnenja glede prihodnosti politik za razvoj podeželja. Veliko problemov je problem, s katerimi se sooča več držav in zahteva tudi konsens glede bodočih predlogov. V kontekstu nove skupne kmetijske politike in pr novega proračuna, in eh, tega, da bi eh, zvišali eh, spet do na 10 odstotkov minimalni delež sofinanciranja je dober predlog. Komisija mora pritegniti države članice in od njih zahtevati financiranje, ki gre onkraj tega minimuma. Zato predlagamo, da bi zvišali delež spet na 10 odstotkov sofinanciranja eh, oziroma delež evropskih eh, sredstev in eh, zvišali sofinanciranje na 80-odstotni delež. Predlagamo tudi, da pregledamo um, izvor in začetke eh, liderja in jih prilagodimo na prihodnost. Imamo dolgotrajno delo, ki traja več kot 20 let. Podprli smo na tisoče majhnih pobud, s čimer smo zagotovili oživljanje evropskih ozemi in regij nove regije in lokalne skupnosti zahtevajo integriran pristop. Veliko krat smo oblikovali sektorske politike, kar seveda naleti hitro na omejitve na ministerstvih in v državah članicah. Moramo opredeliti lokalne akterje, akcijske načrte, ukrepe znotraj lidere. Je nujno potrebno za činkovito izvajanje ukrepov, kot tudi za eh, gradnjo zaupanja državljanov v zvezi z Evropo. Evropa mora poskrbeti za naš eh, planet in za trajnostni razvoj v skladi s cili OZN. Mi menimo, da tukaj lahko lokalne akcijske skupine odigrajo pomembno vlogo. Poiščejo nove rešitve za težave, s katerimi se soočajo skupnosti, da bo Evropa postala bolj uh, kohezijska in naše politike bolj trajnostne. Najlepša hvala. Obrigado, prezidente Potelju. Najlepša hvala, gospa Botelj. Hvala lepa za prispevek in, eh, predloge, sedaj pa Italije, Riccardo Macelloni, deset minut. Sì, eh, grazie molte, grazie Presidente, grazie per l'invito. Najlepša hvala, najlepša hvala gospod predsedujoči, najlepša hvala za to vabilo, hvala lepa eh, tudi za to, da sem lahko danes tukaj z vami. Vsem poslancem tega odbora skušal bom biti kratek, predstavil bom situacijo v Evropi in eh, potem se bom posvetil tudi izvajanju programa Leader v Italiji. Ogledal si bom. Eh, prednosti in slabosti tega pristopa. Potem eh, pa bom spregovoril na kratko tudi o programu Lider po letu 2020. Ta prosojnica kaže, koliko je v Evropi eh, skupin za izvajanje lokalnih dejavnosti. Eh, tukaj gre tudi za financiranje iz sredstva za razvoj podeželja, pa tudi iz drugih skladov, kot so recimo strukturni skladi in tako naprej. Iz eh, te prosojnice je zelo jasno, da prvih deset držav eh, na seznamu predstavlja tudi 75 odstotkov eh, skupin za lokalne dejavnosti preostale države pa imajo le 25 odstotkov takšnih skupin. In to se izraža tudi v dodelitvi sredstev v obdobju 2014 do 2020. Gre za 6,9 odstotka skupnih sredstev iz proračuna. Sedaj pa prehajam k izvajanju programa LIDER v Italiji. Program LIDER ima določene prednosti, pa tudi slabosti, ki bi jih lahko rešili v naslednjem eh, programskem obdobju. V Italiji imamo 200 skupin za lokalne dejavnosti in eh, te skupine so eh, prejele približno 1220,5 milijonov evrov. Ampak kot bomo kmalo videli, se pri izvajanju programa LIDER srečujemo tudi s državami, ki bi jih morda lahko rešili tudi z manjšimi popravki. V Italiji. imamo 21 programov in regije so se odločile za različno izvajanje programa od regije do regije. Več kot polovica programov za razvoj podeželja znaša približno 5,8 odstotkov sredstev. Tukaj lahko vidite, katere so tiste regije, ki imajo največ skupin za izvajanje lokalnih dejavnosti. Vendar pa v Italiji sredstva za izvajanje tega programa ne zadostujejo. Več kot 60 odstotkov sredstev namenjenih skupinam za izvajanje lokalnih dejavnosti so sredstva, ki so namenjena skupinam, ki so bile odobrene že v prejšnjem programskem obdobju. To zagotavlja določeno kontinuiteto, hkrati pa tudi ponovno financiranje eh, določenih dejavnosti. Samo 30 odstotkov teh skupin se nanaša se nahaja na novih območjih. Ta prosojnica pa kaže finančni obseg skupin za izvajanje lokalnih eh, dejavnosti. Povprečna sredstva znašajo 6,1 milijona evrov, vendar pa obstajajo seveda tudi razlike. Jasno je, da prihaja do zamud pri izvajanju. se še prav posebej, ko gre za izvajanje ukrepa 19. V mesecu junijo je bilo uporabljenih le 60 milijonov in to kaže na težave pri izvajanju tega ukrepa. To niso težave, ki bi se pojavljajo zgolj v Italiji, ampak eh, mislim, da so, se ti problemi pojavljajo tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Povprečna poraba se je povečala na 18,35 odstotkov. Torej, odstotek sredstev za izvajanje ukrepa 19 je nižji in to bi lahko vodilo tudi v znižanje dodelitve sredstev iz eh, sklada za razvoj podeželja. Pripravili smo tudi analizo celotnega območja Italije, da bi si ogledali, kako se spreminja dodelitev sredstev in pa uporaba sredstev številne eh, regije močno zaostajajo pri uporabi sredstev. To kaže tudi ta razpredelnica. Lahko vidimo, do kakšnih zamud prihaja pri ukrepu 19 in pri sredstvih za posamezne regije. Poleg tega prihaja do težav tudi pri sredstvih, ki so dodeljena regije skupinam za lokalne dejavnosti. Ta razpredelnica pa predstavlja primerjavo z zelo pomembnim ukrepom in sicer gre tukaj za ukrep za pomoč mladim kmetom. V veliki večini regij je kvota dodeljena za pomoč mladim kmetom nižja od eh, kvote, ki je namenjena skupinam za izvajanje lokalnih dejavnosti. Težko je obravnavati vse zahteve mladih kmetov, kajti kljub temu, da je eh, bilo eh, za letošnje leto predvidenih le 20 projektov, je bilo vloženih že več kot 3000 prošen. Pojavljajo pa se tudi težave pri izvajanju. Na tej prosojnici eh, pa lahko vidite naš pogled na izvajanje ukrepov v Italiji. V obdobju 2007 do 2013 nekatere italijanske regije niso uspele uporabiti dodeljenih sredstev. To je zelo pomemben vidik. Drugi pomemben vodik je, da je 20 odstotkov sredstev namenjenih za delovanje teh lokalnih skupin. Potrebno bi bilo znižati te stroške in sredstva nameniti za kmetijstvo. Pogosto se te lokalne skupine ne ukvarjajo z kmetijskim sektorjem in to je nadaljni pomemben vidik. Postopki izbire skupin za izvajanje lokalnih dejavnosti so preveč zapleteni. Poleg tega je preobsežen tudi obseg birokracije. Potrebno bi bilo poskrbeti za poenostavitev. In s tem prehajam k zaključkom, da ne bom presegel svojega časa. Koristno bi bilo dovoliti državam članicam, da se same odločijo, koliko sredstev bodo namenile za program LIDER. Mislim, da nima smisla, da imamo določen minimalen odstotek za dodelitev sredstev temu programu. Države članice bi se lahko odločale glede na lastne potrebe in specifične lasnosti. Mislim, da ne potrebujemo minimalnega praga 5 odstotkov. Poleg tega mislim, da bi lahko bolje povezali ta program tudi z drugimi politikami, kot recimo s kohezijsko politiko. Že prej sem omenil tudi nekatere druge vidike. Poenostavitev recimo upamo, da bo po enostavitev vedno več. In naj zaključim še z zadnjo točko in sicer gre za zmanjšanje stroškov za upravljanje skupin za izvajanje lokalnih dejavnosti. Ta sredstva bi morali nadometi, eh, nameniti kmetijskemu sektorju. Cajsli. Najlepša hvala, hvala lepa Ricardo. Natančno 10 minut, hvaležen sem ti. In da bo naša seja bolj zanimiva bom prevzel odgovornost predsedojočega in zamenjal vrstni red eh, naslednjih govorcev. Pavlo Soto bo najprej dobil besedo. Ali se strinjate? No, pomembni člani se strinjajo. Hvala lepa, da ste me povabili na ta pomembni sestanek. Jaz bom govoril z osebnega vedika in predstavil bom nauke iz mojih izkušenj. In eh, jaz sem bil eden izmed prvih voditeljev, liderja v Španiji in sedaj delam v Evropski mreži za razvoj podeželja. Delal sem v različnih mrežah v vsem tem obdobju. Rad bi predstavil nauke iz preteklosti in eh, tudi nekaj zamisli za prihodnost. Tu vidite povzetek in preveč eh, imam v svojih eh, predstavitvah eh, na PowerPointu, zaradi tega bom stvari preskakoval. Eh, dva glavna elemente v razpravi danes sta merjenje rezultatov in omogočanje rezultatov in jaz se bom osredotočil na omogočanje rezultatov in, in to pravzaprav ni neskladno. Pokrival sem celotno obdobje in kot vidite iz diagrama, Eh, eh, smo imeli dva velika obdobja rasti. Najprej otroštvo, kjer smo imeli pilotni projekt do eh, Lider Plusa in potem pa od mladostništva eh, eh, do mlade eh, odrasle dobe. In ti dve obdobje sta težavni. Otroštvo ni bil problem, mladostništvo ni bil problem, vendar ta prehod do odraslosti je bil težaven. to je uh, dolina, kjer sem bil jaz uh, upravljalec za lider. Eh, tedaj ni bilo nobenih eh, lokalnih proizvodov, nič eh, podeželskega turizma in eh, vse je bilo res na dnu in na, pri številkah lahko vidite, kaj se je zgodilo. Namestitve turistov, 150 na 2000, lokalni proizvodi, eh, 10 od 200, eh, ustvarjena nove podjetja, eh, izvozi češen, delovna mesta. Eh, Vse to ni posledica liderja, vendar eh, lider je pravzaprav spodbudil vse to. Mi smo morali poiskati podjetnike, jih usposabljati, mi smo morali najti ljudi, jih podpirati in s to hitrostjo se ta razvoj ne bi zgodil brez liderja. Kaj so ključni elementi uspeha? najprej eh, investicije v eh, vzpostavljanje zmogljivosti, animiranje, potem smo potrebovali različne eh, svežne, mehkih in eh, trdih ukrepov. Potrebna je bila fleksibilnost, prelagajanje lokalnemu območju. Mi smo bili tudi zelo hitri, eh, dajali smo eh, eh, tudi eh, finančna sredstva. Eh, eh, predplačila, če smo bili hitri. In poleg tega smo dali tudi uh, impulze drugim uh, kmetom v eh, regiji in smo jih integrirali. In tu vidite grafični prikaz, kako je vse to delovalo. Uh, uh, tu smo imeli kombinacijo. Uh, LA gejev, animacije in skupnosti. Eh, sedaj si oglejmo opazovalnico za LIDAR. Dve ključni točki želim izpostaviti. Eh, prepoznali smo eno resnico, ki še vedno velja. LIDAR je bil in je še vedno edini evropski projekt, kjer institucije lokalnim ljudem eh, pravijo, zaupamo vas, da boste pripravili strategijo in izbrali projekte. In to je velik korak. 300 skupin je bilo, to je velikanski kapital. In eh, prepoznali so, da lider ni mehanizem za standardne ukrepe, temveč je laboratorij, laboratorij za izzive, ki so nastali, je laboratorij za lokalno demokracijo in laboratorij za povezavo eh, lokalnega prebivalstva z evropsko sceno. Potem sem imel tudi eh, izkušnje v eh, sektorju ribištva. Lider se je eh, prestavil tudi na obaljna področja. Za ribiče je lider postal tudi pomemben pomembno je bilo delati s sektorjem, integrirati sektor znotraj določenega ozemlja. To sporočilo je treba tudi danes eh, upoštevati. Naslednja faza. Kot smo rekli, leta 2007 eh, smo imeli veliki korak, eh, lider se je podvojil, razširil, eh, računsko sodišče je pripravilo pomembno poročilo. Reklo je, da se lider ne izvaja tako, da bi prinašal eh, dodane vrednosti. Eh, vendar rezultat tega pomembnega poročila je bil da so se vsi direktorati v komisiji potrudili, pripravili eh, smernice, vodila, skupne določbe, eh, s katerimi so natančno razložili, kako je stvari mogoče izboljšati. In tako je prišlo do mnogih novih zaključkov. Eh, vendar stvari so dejansko zafunkcionirale tako, kot so morale. Mi smo na vsaki stopnji imeli dobre namene, vendar Na vsaki stopnji se je kompleksnost tudi povečala. V naši eh, zadnji raziskavi, to vidite v rdeči barvi, eh, štiri petine, sedemsto eh, lokalnih skupin so povpraševali in štiri petine pravijo, da jih ovira eh, administracija in birokracija. To je šokantno. Oglejmo si načela liderja in eh, tu spodaj vidite eno izmed najpomembnejših eh, načel je več sektorski pristop, sposobnost podpiranja inovacij in vse te komponente je najtežje uresničiti. In poglejmo si številke spodaj. Razlike med državami članicami so velikanske. To vidite eh, pri iskanju inovativnih eh, rešitev. Eh, lokalne akcijske skupine v najboljših državah menijo 100 odstotno, da so sposobne, v najslabših samo 11 odstotkov, se pravi, imamo razlike v implementaciji. Predlogi za izboljšanje stvari v prihodnje. Najprej je treba omogočiti liderju, da počne to, kar najbolje počne. In to se že dogaja. In vsak izmed teh primerov je zgodba zase. Ne morem iti v podrobnosti, najdete pa seveda eh, tu tudi eh, povezave na internet in to lahko preberete. Naprimer Belgija, eh, ekosistemi lokalne hrane, potem Nemčija, bioenergija v vseh, zelena, cirkula, zeleno krožno gospodarstvo in tako naprej. E, tu vidimo e, koncept pametnih vasi, e, potem širokopasovne povezave, podpora mobilnosti. Vse to so novi izzivi za Evropo. In skupine za lider so že pripravljene in že omogočajo vse te stvari. Dajejo začetni zagon tu vidite vizijo upravnega organa iz eh, Luksemburga, to so pokazali na seminarju v Avstriji. Eh, tu eh, preizkušajo nove koncepte, sofinancirajo programsko in strojno opremo. Relativno majhen proračun je vendar Ehm, veliko učinka. To meni eh, torej eh, organ za upravljanje. Eh, in kako lahko pokažemo, da lider deluje? Kako je z merjanjem rezultatov? Bilo je povedano, da je treba še veliko storiti za to, da dejansko prikažemo dodano vrednost. Tu na levi strani vidite konvencionalne kazalnike, ki se uporabljajo za učinke liderja. To je anketa, ki smo jo opravili na na terenu. To je neformalno. Devet eh, avstrijskih projektov smo obiskali. Sam To uh, so ustvarili samo devet delovnih mest. Uh, to uh, niso bili projekti za ustvarjanje delovnih mest. Vendar pogledajte si vse ostalo. Uh, 51 tisoč uh, ur prostovoljnega dela, število partnerjev, povezave z drugimi projekti in tako naprej in tako naprej. Uh, vse te stvari morda lahko tudi eh, bolje uh, prikažemo in to moramo še uh, zagotoviti. Vendar to je izvedljivo. In končal bom z zaključki in priporočili udeležencev eh, na zadnjem eh, seminarju v Rustu v Avstriji. To je zelo pomembno. Glavna stvar je bilo, da pripravimo pravila tako, da bodo skladna z metodo. Eh, se pravi, pravila so lahko dobra, ampak morajo biti usklajena s cilji. Glavno je bilo, da je treba uh, razlikovati med pravili lider in uh, splošnimi pravili. Uh, se pravi, uh, treba je omogočiti uporabo metode lider pravila morajo omogočiti stvari, ki sem jih omenal, eh, omenjal. Eh, vzpostavljanje zmogljivosti za animiranje eh, skupnosti, pilotne projekte, vse to je omogočeno. Vendar v praksi je vseeno težko. Treba je zagotoviti, da se stvari dejansko lahko uh, izvajajo v različnih delih različnih držav. Tretjič, vključiti je treba ljudi na terenu pri oblikovanju eh, pravil, ne samo njih, seveda. Vendar celoten sistem mora sodelovati in sicer od lokalne ravni re, preko regionalne, nacionalne ravni, vse do komisije. Vsi skupaj morajo pripravljati pravila, zato da bodo lahko dosegali zastavljene cilje. Četrtič, to, kar je že bilo rečeno, mi moramo uh, imeti v rezultate usmerjen pristop pri liderju. Mi moramo prikazati, spremljati dejansko dodano vrednost in končno eh, ni dovolj, da uh, pripravljamo neka navodila, smernice, uh, Eh, tudi na terenu je to treba upoštevati, spoštovati. In eh, omenjeni, eh, omenjena so bila že omrežena podeželju. Treba je zagotavljati izmenjavo izkušenj, da se te stvari dejansko uresničijo. Hvala lepa, gospod Soto. Vaš prvi primer me je impresioniral zaradi tega, Eh, ker ste govorili o češnjah, eh, tako izbiranje češen, um, cherry picking, eh, bosta dva člana odbora prav gotovo podprla, vendar tega ne povedati Terezi May. Zadnji govorec pa je Robert Lukaš. Robert Lukesch aus Österreich, werde auf Deutsch sprechen. Robert Lukesch, prihajam iz Avstrije, govoril bom nemško, sem svetovalec, trener in opravil sem številne evaluacije za LIDER in druge programe za razvoj podeželja. Zahvaljujem se, da lahko z vami eh, obravnavam pomembno temo. E, lider je nastal kot pobuda skupnosti v 90-ih letih, tedaj so uh, formulirali to pobudo. Eh, bilo je 13 takih pobud eh, v najboljši fazi in one so se fokusirali eh, na iskanje specifičnih rešitev za iskanje vse evropskih rešitev. Naj bi preizkušali nove pristope in prenašali seveda tudi znanje čez svoje eh, lokalne meje. Poleg eh, Interrega eh, je in drugega, še enega drugega programa je Lider preživel, mnogi pobude so izginile, vendar Lider je ohranil svojo svoj osnovni značaj. Lider je teorija, metoda in tudi uh, ukrep za spodbujanje, za subvencioniranje. E, za to lahko navedem tri razloge. Prvič, LIDER daje okvir za socialne inovacije. Inovacija je tudi načelo za delovanje znotraj LIDERja vendar eh, v ospretju ni tehnološka inovacija, ki ne misli na trajnost. Nekaj novega pride na trg, se uveljavi. Eh, pomislimo na umetno inteligenco, socialne medije in tako naprej. Vendar to ne pomeni, da bodo vsi na koncu imeli korist od tega. To se lahko zgodi ali pa tudi ne. Če pa eh, si ogledamo definicijo, definicijo socialnih inovacij, potem to pomeni, da moramo storiti nekaj za eh, dobrobit vseh. Kajti sicer ne bi govorili o socialni inovaciji in lider eh, daje okvir eh, za socialne inovacije, iz katerih pa seveda lahko nastanejo druge tehnološke in druge inovacije. Drugič, eh, lider eh, uh, se opira na enkratnost izzivov, krajev in na raznolikost akterjev, uh, ki sodelujejo v partnerstvu uh, pri iskanju uh, rešitev. Uh, lokalno partnerstvo pa je glavni akter. Uh, kaj so načela uh, liderja? Uh, lider je seveda tudi metoda. Eh, metoda je, da se kombinirajo, uporabijo načela orientiranje po kraju, eh, pristop od spodaj na vzgor, inovacije, lokalno partnerstvo, eh, večsektorski pristop in integracija, sodelovanje teritorijev, se pravi čez lokalne meje in mreženje. Tu imamo pa še osmi princip, ki je eh, decentralno upravljanje in financiranje. V obdobju 2007 do 2013 je to načelo skoraj da izginilo, eh, je pa se pojavilo ponovno eh, pozneje, ko je bilo v uredbi zapisano, da je, so lokalne eh, skupine odgovorne za razvoj strategije, formulacijo in tako naprej. Eh, vendar za me je to eh, osmi operativni princip. Če se krši to načelo, eh, ogrozimo tudi prvih sedem načel. Teorija liderja je pomembna za evaluacije. E, mi ocenjevalci izhajamo iz teorije intervencije. E, kaj je logika e, programa za spodbujanje in kaj je pravilno v skladu s to logiko in kaj je pravilno? kako, lahko, kako bi mi lahko teorijo pravzaprav opredelili bolj natančno za naslednje intervencije. V krogih ocenjevalcev, evaluatorjev velja, da je eh, uspeh liderja pravzaprav odvisen od uporabe eh, metode, od njegove metode in tega ne moremo kar tako meriti. Tu sta input eh, in output isto, vse do outputa imam Eh, kooperacijski proces, vendar output je tudi uh, kooperacija, več sodelovanja, več uh, vključevanja. Stvari uh, postanejo merljive šele na ravni očinkov. Se pravi, kako se output, to, kar so ustvarili na lokalni ravni, uporabi. Vendar seveda evaluaciji ne smemo opravljati mehanično. Evaluacija je eh, znanost, je eh, nekaj, kar sestavljajo mikro in makroekonomske teorije in aplikacije. V liderju, če si stvari bolj natančno ogledamo, se sprašujemo, kje je, kakšna je teorija intervencije z lokalno strategijo razvoja in uresničevanja, senzibiliziranjem in usposabljanjem lokalnih akcijskih skupin, eh, z eh, oblikovanjem in upravljanjem instrumentov za spodbujanje, subvencioniranje, to se začne od eh, zgornje do spodnje raz, ravni je odvisno, ali bo voditelj uspešen in sicer ali bo uh, obogatil socialni kapital. Socialni kapital lahko merimo. Eno so omrežja, drugo pa so stvari, ki imajo etični značaj, naprimer zaupanje. Drugič, eh, krepitev eh, zmogljivosti gospodarskega upravljanja, gre za sodelovanje eh, zasebnih, javnih akterjev pri oblikovanju nalog skupnosti. In tretjič, tu gre za bolj inteligentne in vključujoče projekte. Z zelo oskimi metodami evaluacije lahko merimo samo tretjo kategorijo in to se je dejansko dogajalo. Tudi jaz sem eh, sodeloval pri analizah stroškovne učinkovitosti, eh, torej ko najdemo nek ukrep liderja, ki ima več eh, številk, več primerov, eh, ki zajema več primerov, potem to lahko primerjamo tudi z programi, ki so bili izvedeni zunaj liderja. In potem eh, ugotovimo, da programi, ki so vključili veliko zasebnih sredstev, povzročijo tudi večjo vključevanje, angažiranost vsega. Eh, potem eh, lokalne storitve se bolj okrepijo in tretjič denar povzroči več sprememb v malem. Vprašajte upravni organ eh, Saške, 41 odstotkov sredstev za Eh, razvoj podeželja uporabi za ukrep liderja 19, se pravi vse, kar je povezano z tem, zelo natančno opazujejo, zelo pazijo seveda tudi na proračun, ki jim je zaupan, poznajo ljudi Eh, ki eh, predlagajo projekte. Eh, Ocenjevalci ne smejo postati nervozni, ker stvari ne moremo vsega meriti statistikami. Mi imamo outcome, harvesting, outcome harvesting uh, in tako naprej, se pravi, uh, pristope iz družboslovnih eh, ved, vendar problem je v tem, da se to premalo uporablja. Torej, meritve mogoče, vendar se jih premalo uporablja. Mi menimo, da bi si lider morali izmisliti, če ga ne bi že imeli. Menimo, da je lider uspešen. Eh, število skupin eh, raste in to je znak, da kljub eh, frustraciji, ki jo omenjajo poslanci, mnogi verjamejo v ta pristop in lokalni akteri nikoli ne pozabijo na to in redko kdaj se Evropska unija tako približa ljudem. Mi moramo torej bedeti nad uporabo načel, mi moramo eh, poročanje, nadzor eh, zmanjšati in eh, upoštevati načelo decentralnega oblikovanja, senzibiliziranje je pomembno, usposabljanje ljudi v lokalnih skupinah in mreženje na nacionalni in evropski ravni je pomembno, kaj ti tu eh, pride do velike izmenjave znanja in izkušenj in končno širitev metode v CLLD-ju. Eh, mi moramo razširiti to na obale, periurbane eh, regije, in druge, kajti to omogoča učenje in tam lahko pravzaprav potem tudi še uresničimo to, kar lider že uresničuje na podeželju. Najlepša hvala. Sedaj bom preskočil velike skupine gospoda Celerja in gospoda Hojzlinga in bom šel kar k zelo levičarski stranki in gospodu Fleningenu imam samo eno pripombo na italijanski prispevek. Omenjenih je bilo 20 odstotkov za upravne stroške. Ali to velja le za Italijo ali za vse države? To je vse, kar sem želel vprašati. No če ni drugih vprašanj, bi prosil, če lahko kdo izmed naših izvedencev odgovori na to vprašanje. Ah, okay, Aha, vprašanje je bilo pravzaprav za italijanskega predstavnika. Gospod Fragione. Ah, Mr. Flanagan, could you please repeat the question? Gospod Flanagan, ali lahko prosim ponovite vprašanje, če boste sprejeli modri karton? Ja, omenili ste 20 odstotkov za upravne stroške. Ali to velja le za Italijo ali je to splošna številka za celotno Evropsko unijo? Mislim, da je potrebno razlikovati med administracijo in pa animacijo. Kar 25 odstotkov eh, lahko te skupine namenijo eh, stroškom eh, samega izvajanja programa oziroma projekta. Drugo pa so čisti upravni stroški. Jaz nimam natančnih podatkov o tem, morda kdo drug. Uh, v zadnjih uh, ocenah in študijah se je ta prag dvignil na 35 odstotkov. Ampak, če se pogovarjate z vodji programov, potem slišite, da vsa ta sredstva namenijo za visoke upravne stroške in te stroške želijo oduzeti izvajalcem projekta. In zaradi tega bi radi imeli čas za izgradnjo zmogljivosti, torej ločen čas. Vendar pa tega časa nimajo zaradi teh upravnih zahtev. Hvala lepa. Tukaj se začenja zelo pereča in vroča razprava, kajti gospod Celer bo dobil besedo. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozorno sem poslušal vse prispevke naših izvedencev. Nisem član odbora za kmetijstvo, ampak med drugim član odbora za regionalni razvoj in pa za nadzor proračuna. In vprašanje, ki se vedno znova pojavlja, je vprašanje stopnje napak pri izvajanju programa LIDER. Namreč stopnja napak je nad eh, običajno stopnjo napak. Dejali ste, da uvero predstavlja veliko upravno breme pri izvajanju teh programov. Mislim, da bi morali skupaj razmisliti o tem, kako bi lahko poskrbeli za poenostavitev sicer pa moramo rešiti tudi vprašanje verodostojnosti. Programi za razvoj podeželja so pravzaprav programi za razvoj celotnega območja in medtem, ko kolegice in kolegi v odboru za kmetijstvo menijo, da je drugi stebr namenjen zgolj in samo kmetijstvu, jaz menim, da so neposredna plačila namenjena kmetom vseeno nekaj drugega, kot pa sredstva za razvoj eh, podeželja. V odboru za podeželjski razvoj, za regionalni razvoj menimo, da bi morali tudi ta sredstva za razvoj podeželja uvrstiti pod krovno uredbo, tako da bi lahko uskladili postopke in na ta način bi prišlo do boljšega usklajevanja programov za regionalni razvoj z programi za razvoj podeželja. Kaj pa vi menite o tem? Hvala lepa, gospod Celer. Videl sem, da sta dva naša strokovnjaka že prosila za besedo. Em relação à, à primeira questão dos 20%. V zvezi s eh, prvim vprašanjem 20 odstotkov administrativnih stroškov <coughs> gre predvsem za stroške delovanja in tudi za animacijo in razne dejavnosti na terenu. Skupine, ki delujejo na terenu, ustvarjajo kakovostna delovna mesta. Na podeželju to predstavlja veliko priložnost za ta delovna mesta. Na podeželju in zadnje vprašanje. Popolnoma se strinjam eh, z vami glede razvoja podeželja in regionalnega razvoja in glede tega, da potrebujemo več podpore za integracijo razvoja podeželja, da bo ta razvoj temeljil na trajnostnih načelih. Mi ne podpiramo teh večkratnih sredstev. Nujno je, da to izvajo lokalne regionalne oblasti. Gospod Fagione, ja, najlepša hvala. Želel sem odgovoriti na vprašanje v povezavi z 20 odstotki, kajti navedel sem primer Italije. Načeloma je naše stališče tako, da so ta sredstva v veliki meri namenjena kmetijskemu sektorju in zaradi tega velik del sredstve namenimo za upravljanje, za administracijo, za birokracijo in ta sredstva zatem oduzemamo kmetijskemu sektorju. Mi menimo, da bi morali ta sredstva v večji meri posvetiti kmetijskemu sektorju. Hvala lepa. Sedaj pa bom naredil nekaj izjemnega preskočil bom nazaj k prvemu panelu in dal bom besedo gospelu Rec Hoffman za minuto. In vi boste tudi zadnja govornica, kar je velika odgovornost. Hvala lepa za to veliko odgovornost. No, želela sem se na kratko vrniti k točki, zakaj bi moral razvoj podeželje še izmeraj spadati v skupno določilo. Naj bom zelo jasen glede tega. Politika razvoja podeželja je del kmetijske politike. In zagotoviti je potrebno, da je denar res namenjen podeželskemu območju. Pogosto sredstva za kmetijstvo namenimo iz sredstev za razvoj podeželja. V prihodnem uh, obdobju bomo imeli splošno strategijo za kmetijstvo in pa za vse druge dejavnosti na podeželskih območjih. In predlagali bomo tudi specifičen pristop. skoraj da celo leto smo razpravljali o tem, da bi integrirali strategijo za razvoj podeželja v okvir širše politike, ampak kolegi so rekli, da to ni mogoče, ker bi potem imeli preveč izjem. In eh, zaradi tega bi potrebovali popolno izjemo iz finančnega upravljanja in tako naprej. Kaj smo torej storili sedaj? Vse skupaj smo prenesli v uredbo za skupno kmetijsko politiko. In sedaj bomo uporabljali številna določila eh, uredbe o skupnih določilih. Torej gre za skladnost z drugimi skladi. In države članice bodo morali dokazati, s katerimi mehanizmi zagotavljajo skladnost poskrbeli bomo za to, da se bo to delo tudi iz, ustrezno izvajalo. Pričemer pa to ne bo del uh, uredbe o splošnih določilih. Najlepša hvala. Še dve naloge imam. In ena naloga je postopkovna. Gre za odobritev priporočil koordinatorjev odbora Agri. Na zadnji seji, ki je potekala danes zjutraj, prejeli ste osnutek teh priporočil po elektronski pošti in tudi v pisni obliki. Če ni nobenih pripomb, veljajo ta priporočila za sprejeta. Ojoj, gospod Flanagan. Prosim, da zapišemo, da v dvorani nikogar, ni nikogar drugega, da sem tukaj samo jaz, ki lahko to odobrim. Ali imamo kaj takšnega, eh, kot je kvorum eh, v tem parlamentu? Kajti to imamo celo eh, v naši lokalni šoli. Gospod Flanagan. Zelo blizu ste uporabi eh, tako imenovane nuklearne opcije. Nihče nikoli ne sme priverjati, če smo dosegli kvorum. No, pravila pa lahko sprememo, tudi če ste v dvorani samo vi ali imam prav. Mikrofon, prosim. Gospod Celer, ste želeli besedo? Ne. Torej, sedaj pa bi se rad zahvalil Evropski komisiji in pa Evropskemu računskemu sodišču. Mislim, da smo imeli koristno in zanimivo sejo, kljub temu, da članov ni bilo ravno veliko. Naša odbora sta se odločila za to skupno predstavitev, zaradi tega, ker smo želeli imeti boljši pregled nad izvajanjem programa LEADER. In program za, oziroma odbor za proračunski nadzor pogosto podaja svoje mnenje v zvezi z stroški upravljanja posameznih programov skupnosti. Odbor za kmetijstvo je tudi eh, eden izmed odborov, ki naj bi uporabljal največ sredstev v tem parlamentu. Je zelo aktiven odbor na področju kmetijstva in uh, skušamo se učiti iz izkušenj preteklosti. Kmetijsko območje pa se srečujejo z velikimi izzivi, z pomankanjem infrastrukture, z negativno demografijo in tako naprej. Evropska unija skuša najti način, da mlade privede nazaj na podeželjska območja, seveda brez preobsežnega birokratskega bremena. Tudi jaz sem iz vasi in ali si lahko predstavljate, da sem najmlajši v vasi? Moji otroci seveda ne živijo tam, odšli so v Bruselj, Pariz in tako naprej. No, ni lahko, ampak bomo poskusili. Upam, da bo naša današnja predstavitev prispevala k boljšemu razumevanju izzivov, ki so pred nami. Trije paneli so predstavili različne perspektive in glavn nauk iz vsega tega je, da ima program LIDER veliko možnost, da vzpostavi sinergije, kljub temu, da prihaja do nekaterih pomankljivosti. kot je dejal gospod Lukeš, eh, vse to, kar eh, v programu Lider manjka, pa si bomo morali še izmisliti. Hvala lepa in s tem je seja zaključena. Najlepša hvala in še prav posebej hvala tolmačem.